Dear colleagues, please be seated. Dragi kolegi, prosim, zasedite svoja mesta. Prosim tudi za tišino, ker bomo začeli. Yes. Thank you all for being here. Hvala vsem, da ste prišli na današnje zasedanje. Dobrodošli vsi skupaj. Lepo pozdravljam še posebej naše goste na moji levi, tukaj za govorniškim pultom. Povedal bom, kdo so, ampak najprej še nekaj informacij. Najprej moramo sprejeti dnevni red tega izrednega zasedanja odbora Libe. To je izredno zasedanje v številnih pogledih. Ne samo zato, ker je to zelo poln teden, zaseden teden v parlamentarnih dejavnostih Evropskega parlamenta. Ta teden se osredotočamo predvsem na zaslišanja bodočih evropskih komisarjev. In mi smo vodili odbor pri vsaj štirih zaslišanjih, pridruženi odbor smo še pri dveh in pa povabljeni odbor pri eh, še dveh. Tako da smo res zelo zasedeni te dni ampak eh, vseeno smo našli čas, eh, da se sestanemo tudi tukaj na podlagi odločitve koordinatorjev. No, kar se tiče jezikovnega profila, imeli bomo tolmačenje v vse uradne jezike, razen malteščino, latviščino in irščino. Nažalost, teh jezikov ni. Hvala za vaše razumevanje. Potem pa je treba sprejeti še priporočilo koordinatorjev. Ta priporočila bomo sprejeli v skladu z 214. členom. Najdete pa tudi informacije o tem sestanku koordinatorjev oziroma o dveh sestankih z dne 17. in 25. septembra. To boste našli med svojimi dokumenti. Mislim, da lahko te Eh, dokumente oziroma ta priporočila podpremo. Zdaj pa se kar lotimo glavne točke na dnevnem redu. Gre za javno predstavitev o iskanju in reševanju v sredozemlju. Gospod Mahid, izvolite. Samo kratko vprašanje. Želel sem vprašati, ali bomo imeli tudi minuto mavka za obletnico. Eh, dogodka na Lampeduzi. Samo hotel sem vprašati, če to bomo imeli. Da, da, ampak to je moja vloga, vloga predsednika, da to napovem. No, gremo kar naprej. Imate tudi vi postopkovno vprašanje, izvolite. Rad bi samo preveril, nisem čisto razumel. Imeli bomo dva kroga vprašanj ali bomo imeli samo en krog vprašanj? ali bo lahko vsak od nas postavil vprašanje dvakrat ali samo enkrat. Koordinator. In zanima me tudi, ali bodo prvi dobili eh, besedo koordinatorji. Onorevole Procaccini, attiene <laughs> la presidenza, attiene della commissione annunciare. No- Prosim, počakajte, da predsednik napove te. Eh, dogodke. Sam bom predstavil postopek, ki mu moramo slediti. Continuare, eh, anciamo subito. To je eh, torej, vloga eh, predsednika, da napovi, eh, kakšna bo organizacija pogovora. Torej, prepustite to meni, prosim. I was announcing exactly the, the, the point of No, napovedal sem še to glavno točko na današnjem dnevnem redu. Mm, danes, 3. oktober 2019, to je nacionalni praznik v Nemčiji, ampak na ta dan obeležujemo tudi eh, šokantno eh, potopitev čovna, ki je iz Libije vozil migrante proti Italiji in je Eh, potonil blizu italijanskega otoka Lampedusa. 360 ljudi je umrlo oziroma še več. Leta 2013 se je to zgodilo na današnji dan. Ponavadi na plenarnem zasedanju uh, povemo, kateri dogodki so se zgodili in jih tam obeležimo. Šest let je že od tega uh, velikega šoka pa nažalost še vedno ogromno ljudi umre v sredozemlju, ko skušajo doseči evropsko obalo. Leta 2016 je Evropski parlament eh, sprejel resolucijo o situaciji v sredozemlju in o potrebi po holističnem pristopu Evropske unije do migracij. Mi, eh, člani odbora Libe, smo sopodpisali to resolucijo. Gospa Mecola je bila soporočevalka. Pa še Cecil Kienge, kolegica, ki je ni več tukaj. Želeli smo, da Evropska unija zauzame nov pristop do migracij in da zagotovi trajen, odločen in učinkovit odgovor pri operacijah iskanja in reševanja na morju, zato da se preprečijo smrtne žrtve v sredozemlju ko migranti skušajo doseči našo obalo. Leta 2018 je parlament komisijo prosil naj predstavi smernice. Smernice v tako imenovani direktivi o posredovanju za to, da bi se izognili kriminalizaciji humanitarne pomoči. Komisija zaenkrat še ni predstavila takega predloga. Vloga Frontexa je sicer bila ukrepljena. Eh, v Nafor Med, eh, torej operacija Sofija je tudi eh, dobila podaljšan mandat, ampak ne izvaja več operacij na morju, osredotoča se predvsem na letalske operacije. Bolj aktivne pa so postale trgovske ladje in pa nevladne organizacije, ki rešujejo življenja in pri tem tvegajo in tudi trpijo kriminalizacijo med tem, ko izvajajo humanitarno pomoč. Pred kratkim je prišlo do dogovora na Malti med peščico držav članic, ki so se dogovorile, da bodo uh, zagotovile neko bolj stabilno rešitev za uh, uh, reševanje ljudi. Ampak uh, ta dogovor potrebuje še določena pojasnila in tudi komisija mora odigrati svojo vlogo. Mi smo zato danes organizirali posebno zasedanje, uh, z gosti, ki nam bodo pomagali eh, razjasniti situacijo, ki nam bodo tudi pomagali opredeliti vrzeli v zakonodaji in pa politikah in ki nam bodo pomagali pokazati pot naprej. In to srečanje bo tudi prispevalo k resoluciji, ki jo odbor Libe pripravlja na isto temo. O tej resoluciji bomo v našem odboru glasovali 21. oktobra in na plenarnem zasedanju bo to obravnavano eh, torej konec oktobra na drugem plenarnem zasedanju eh, v Strasburu. Potem, ko nam bodo gostje spregovorili, bomo imeli eh, tudi krok vprašanj in odgovorov. Govorili bodo gospod Šoter ki je direktor za migracije, zaščito in vizume pri Evropski komisiji. Obvestil nas bo o trenutni situaciji. Potem z nami je gospod Molnar, ki predstavlja Agencijo za temeljne pravice FRA. Z nami je tudi gospa Karola Rakete, ki bo z nami delila svoje izkušnje kot eh, kapitanka Sea-Watcha, ladje, ki je rešila migrante na morju. Potem eh, gospod Tassara iz italijanske obalne straže, je tudi z nami, on bo predstavil stališče italijanskih oblasti in pa še izvršni direktor Frontexa, gospod Ležeri, ki pa se nam bo oglasil prek videokonference. Danes nam reč ni mogel priti k nam. Sedež Frontexa je v Varšavi na Polskem in ni tako zelo lahko za gospoda Ležerija priti k nam vedno, ko si mi to želimo, ampak bo pa podal svojo izjavo prek videokonference. No, preden bomo začeli s temi predstavitvami, vsak gost bo dobil 10 minut. Bom še nekaj povedal, potem bomo imeli tudi krok eh, odgovorov in vprašanj. In eh, preden začnemo s tem, pa bi morali imeti minuto molka v spomin na vse žrtve tragediji v sredozemlju. Thank you all. Hvala. Now we proceed. It's important to mind the timing. Zdaj pa gremo naprej. Dve urni sestanek bomo imeli, tako da moramo biti pozorni na čas. Sestanek bo potekal do enajstih, tako da naj vas vse spomnim, da morate pripraviti kratka vprašanja, enominutna vprašanja za naše goste, zato ker bo gotovo veliko ljudi eh, želelo spregovoriti. Imeli bomo prvi krok za predstavnike političnih skupin, potem pa še drugi krok za vse ostale poslance in poslanke, ki bodo lahko postavljali vprašanja našim gostom. Zdaj pa kar začnimo. Najprej bo spregovoril predstavnik eh, komisije, gospod Šoter, ki je direktor za migracije, zaščito in vizume. Eh, izvolite besedo za deset minut. Hvala za besedo, gospod predsednik. Hvala, da ste me povabili. To je zelo pomembna tema, namreč iskanje in reševanje na morju. Eh, da naš na predstavitev prihaja v pravem času, ravno na obletnico izgube toliko življenj. Še vedno ljudje umirajo v sredozemlju, številka se je sicer zmanjšala, ampak eh, vsako izgubljeno življenje pomeni tragedijo. Komisija je v svojih smernicah povedala, da reševanje življenj vedno bo in je bilo eh, prioriteta komisije. Naša moralna obveznost je to, da rešujemo življenje in da pomagamo tistim, ki bežijo pred preganjanjem, pred vojno in konflikti najti moramo načine za bolj trajnosten in uh, stalen način iskanja in reševanja na morju. S tem moramo nadomestiti ad hoc rešitve. V zadnjih letih so operacije Evropske unije igrale ključno vlogo v sredozemlju. Pomagali smo rešiti na tisoče življenj. Eh, mi smo okrepili svojo sposobnost reševanja eh, v sredozemlju od leta 2015 naprej bilo rešenih okrog 730 tisoč ljudi, ehm, štiri operacije smo imeli, eh, nekatere še potekajo. In eh, žal mi je, da eh, sporazum držav glede nadaljevanja operacije Sofija ni tako dober, vsaj ne z vidika iskanja in reševanja komisija se bo potrudila, da naredi vse, kar je v njeni moči in to je tudi že počela v zadnjih letih, da zagotovi vso potrebno podporo in da zagotovi tudi prispevek eh, k izogibanju izgube življenj na morju. Naš eh, političen odgovor na to situacijo pa mora biti del celovite strategije na področju migracij. Naš odgovor mora tudi biti eh, koherenten eh, s politiko, ki se trudi za zmanjševanje dejavnosti eh, tihotapcev in zmanjševanje nezakonitega priseljevanja. Komisija naj bi naredila vse, kar je v njeni moči, to sem rekel. Moramo pa upoštevati tudi naše pristojnosti, kajti to je izhodišče za naše delovanje. Iskanje in reševanje je nacionalna pristojnost, ki se odvija na podlagi mednarodnega prava in Evropska unija nima pristojnosti, da eh, koordinira operacije iskanja in reševanja ali pa da nakaže eh, pristanišča za izkrcanje. S tem se ukvarjajo koordinacijski nacionalni organi, ampak komisija je vedno trdila, da so države članice zavezane, temu, da nudijo pomoč eh, ladjam in ljudem v težavah na morju. To je tudi obveznost po mednarodnem pravu. Poleg tega smo tudi okrepili odgovor na izzive in okrepili našo aktivno pomoč. Čez poletje je bila komisija še posebej aktivna, ko gre za delovanje po izkrcanju. Na ta način smo pomagali olajšati eh, številna izkrcanja, 14 krat. Eh, smo eh, zagotovili koordinacijo za eh, izkrcanje. Okrog tisoč ljudi oziroma več kot tisoč ljudi je bilo izkrcanih in potem so jih tudi porazdelili po državah članicah in pa na Norveško jih je tudi nekaj odšlo. V zadnjih dveh mesecih je bilo tudi precej ljudi izkrcanih in zdaj te ljudi tudi um, razdeljujemo po Evropski uniji. Komisija je na najvišji ravni odigrala vlogo koordinacije in tudi določene države članice so uh, s postopkom premestitve pomagale pri teh prizadevanjih. Uh, določene težave glede izkrcavanja in kje se lahko uh, plovila izkrcajo. Uh, so bile končno rešene. Komisija se je dogovorila tudi o začasnih dogovorih po izkrcanju. Zato pozdravljamo dogovor, ki je bil dosežen na Malti konec septembra. Pomembno je, da države članice, tudi druge, pristopijo k temu delu in da ustvarijo nek bolj predvidljiv mehanizem solidarnosti in da sodelujejo pri solidarnosti. O tem bomo razpravljali tudi naslednji teden na uh, svetu PNZ. Komisija bo še naprej sodelovala pri razpravah in bo nudila tudi finančno in operativno podporo na vseh ravnih. Veliko migrantov potem zaprosi za azil v Italiji in na Malti in eh, zdaj eh, si prizadevamo za bolj enakopravno eh, premestitev teh ljudi na podlagi določenih kriterijev. To je zdaj operativen postopek, eh, v katerega so vključene tudi agencije, eh, Urad za podporo za azil, eh, Frontex in FRA pri tem sodelujejo. Ne moramo pa razpravljati o iskanju in reševanju v sredozemlju, ne da bi pri tem omenili dejavnost nevladnih organizacij. Komisija je vedno poudarjala pomembno vlogo teh ladij in teh organizacij na morju, Vedno smo tudi poudarjali, kako pomembno je za vse upletene, da spoštujejo mednarodno pravo. Tudi humanitarno pravo in pravo človekovih pravic je s tem povezano. Potrebujemo tudi koordinacijo med vsemi akteri, ki so vključeni v iskanje in reševanje v sredozemlju. Uh, eh, eh, shade Med uh, tudi imamo in ta pobuda je bila um, sprožena leta 2016 prav v ta namen, torej uh, Um, da spremlja operacijo Sofija in da poveže različne akterje, ki sodelujejo pri iskanju in reševanju. Mm, glede kriminalizacije humanitarne pomoči, komisija želi še naprej sodelovati z Evropskim parlamentom. Parlament je sprejel resolucijo, eh, s katero eh, poziva eh, k preprečevanju kriminalizacije. To se je zgodilo po leti 2018. Nobena oblika pomoči migrantom, bodi si na morju ali pa na ozemlju EU. Nobena oblika torej ne sme biti eh, kriminalizirana po evropskem pravu. Ocena komisije pravnega okvira EU iz leta 2017 eh, priznava eh, pomankanje jasnosti pri izvajanju klauzule o humanitarni pomoči, ki predstavlja izjemo. In tukaj je treba v obzir vzeti vse vidike. In komisija je nadaljevala z delom na tem področju, organizirali smo številna srečanja in pa dialog glede izvajanja obstoječih pravil. Imeli smo srečanje leta 2018 in imeli smo tudi razpravo z um, javnimi toživci, z nacionalnimi toživci v okviru Eurojusta. Um, imeli smo tudi še eno srečanje. Um, oziroma se bomo še sestali in razpravljali o ugotovitvah. No, naj omenim še eh, hudo situacijo v Libiji, eh, ki zelo vpliva na migracijske tokove v sredozemlju. Zelo nas skrbi, kako so se um, situacije in položaj v Libiji poslabšali. Aprila je prišlo do napada na um, taborišče beguncev in. Takrat eh, sta zunanja predstavnica in pa eh, ministra Vramopolos skupaj poslala pismo, naj se pospešijo postopki za neposredno evakuacijo iz Libije. Potrebujemo nujno spremembo v upravljanju migracij iz Libije. In pri tem je potrebno sodelovanje tudi z libijskimi oblastmi. Imamo tudi delovno skupino na ravni Afriške unije oziroma med Afriško unijo, EU in Združenimi narodi. In eh, na ta način eh, smo evakuirali 4000 ljudi, ki eh, so potrebovali humanitarno pomoč. 55 tisoč migrantov pa smo pomagali vrniti v njihove domače države, kjer so tudi prejeli pomoč. Eh, Števili se odločijo prečkati morje iz eh, težavnih razlogov. Včasih jim je težko to preprečiti, tudi če eh, tvegajo izgubo življenja na morju, zato ker doma preprosto ne vidijo alternative. In naša odgovornost je zato samo še večja moramo jim ponuditi kredibilne alternative, ampak tega ne moramo početi sami. Potrebujemo partnerstva z državami članicami, državami izvora in pa tranzitnimi državami. Poleg tega potrebujemo sodelovanje tudi eh, drugih organizacij na mednarodni ravni in pa civilne družbe. Zato potrebujemo neko širšo, celovito strategijo, eh, s katero eh, bomo Eh, rešili vsa ta vprašanja in pa eh, razloge, ki ljudi eh, poženejo v, na to nevarno pot. Hvala. No, zdaj pa naš drugi govorec, Tamas Molnar, ki predstavlja Agencijo za temeljne pravice. Izvolite. Mr. Chair, for giving me the floor. It's my pleasure and privilege to be here. Thanks very much hvala, da ste me povabili. Veselje mi je, da vam lahko spregovorim o pravnih vidikih eh, iskanja in reševanja na morju, kot vidite tudi na ekranu. Mm, iskanje in reševanje to je nujnost eh, z človeškega vidika, z vidika človekovih pravic. No, v tem kontekstu je treba spoštovati pravico do življenja. To je eh, praven imperativ. Imamo dožnost, da zagotovimo pomoč eh, ljudem v težavah na morju. Reševanje ljudi na morju torej ni samo oblika humanitarne pomoči, gre za več kot to, to je pravna obveznost, ki je eh, tudi zapisana v mednarodnem pravu. Mednarodno pravo mo morja in pomorsko pravo zahteva od držav članic, da sprejmejo vse ukrepe, preventivne ukrepe, ukrepe obveščanja in odzivanja, zato da zmanjšajo um, tveganje za smrtne žrtve na morju. No, če si ogledamo pravni kontekst, vidimo, da imamo zelo trden okvir mednarodnega prava. Ta tabela eh, tudi povzema eh, glavne določbe v okviru mednarodnih pogodb. Najprej imamo konvencijo Združenih narodov o pravu na morju, to je UNCLOS, ki eh, opisuje dožnost vsakega kapitana, tako javnih kot zasebnih ladij, da pomaga ljudem v težavah na morju to uh, velja za lastnike ladi in kapitane. Uh, imajo pa tudi države dolžnost, da organizirajo primerne storitve iskanja in reševanja na morju. UNCLO zavezuje ne samo vse države članice, ampak je to vključeno tudi v pravni okvir Evropske unije. Evropska unija je namreč eh, entiteta na mednarodni ravni in pa eh, podpisnica eh, konvencije UNCLOS. Tako da je to tudi del prava Evropske unije. Potem imamo pa še druge mednarodne pogodbe, ki še bolj v podrobnosti določajo reševanje in iskanje na morju. Imamo naprimer konvencijo o varnosti na morju, o varovanju življenja na morju. Tukaj eh, so vzpostavljene oziroma se upisujejo osnovne službe za iskanje in reševanje eh, na morju za države, ki so podpisnice te resolucije. Potem imamo pa tudi konvencijo o iskanju in reševanju na morju. Tukaj se vzpostavlja celovit režim eh, za koordinacijo iskanja in reševanja na morju. Vzpostavljene so tudi regije iskanja in reševanja. Eh, tukaj so podani tudi dodatni detajli glede teh, teh operacij. Eh, pomoč je treba nuditi vsaki osebi v težavah, ne glede na status, ne glede na okoliščine, ne glede na nacionalnost ali državljanstvo te osebe. Potem imamo pa še mednarodno konvencijo o reševanju, ki tudi nalaga enako dolžnost eh, vsakemu lastniku ladje. Ampak ta ni tako uh, široko ratificirana. Eh, potem pa še uredba, uredba o uh, mejah na morju Evropske unije. Mm, ta velja samo, če države članice izvajajo mejni nadzor v kontekstu operativnega sodelovanja. To je pomembno izhodišče. In tukaj so zapisane tudi mednarodne obveznosti, pogodbe, konvencije. To sem zdaj predstavil. Glavna stvar pa je, da se brez odlašanja zagotovi pomoč vsaki osebi, ki je v težavah na morju. Pomembno pri tem pa je tudi ugotoviti, da vodna izjava 14 te uredbe pravi, da. Um, kapitani, ljudje, ki pomagajo, ne smejo biti kriminalizirani. Ljudje morajo zagotoviti eh, izkrcanje v varno pristanišče. Potem pa še uvodna izjava 15. Rešene osebe morajo biti eh, dostavljene eh, na nek varen kraj. pa še operativne določbe eh, te uredbe. Zelo na hitro bom to preletel. Deveti člen opisuje situacije iskanja in reševanja, eh, opredeljuje tudi pravila glede obveznosti nudenja pomoči eh, vsaki ladji ali pa osebi v težavah na morju. Potem opisuje se tudi informacije, ki jih je treba Eh, deliti, ki jih je treba podati naprej. Potem imamo deseti člen, ki govori o izkrcanju. To se vedno mora zgoditi eh, v nekem varnem kraju. Tam se operacija reševanja konča. In uh, na vse te člene je treba gledati tudi v luči uh, klauzul eh, v zvezi s človekovimi pravicami oziroma temeljnimi pravicami. Preden se izvede izkrcanje v tretji državi, je treba oceniti situacijo v tej tretji državi in eh, treba eh, je tudi zagotoviti prenos podatkov. Še kratek pregled glavnih eh, konceptov. Mislim, da moramo vsi eh, na enak način razumeti, kaj iz pravnega vidika eh, te besede pomenijo. Najprej težave. Mm, težave. Torej, to je nujna situacija, situacija, kjer obstaja zelo verjetna gotovost, da Eh, je oseba ali plovilo v nevarnosti in potrebuje nujno pomoč. To je zapisano tudi v konvenciji o iskanju in reševanju na morju. Kaj je reševanje? Eh, tudi to je opredeljeno v isti konvenciji. Imamo tudi določbo um, v zvezi s tem uh, in sicer reševanje je operacija, ko se ljudem pomaga v težavah. Uh, Eh, glede na njihove začetne medicinske ali pa druge potrebe in pa eh, to, da se te ljudi spravi na varen kraj. Potem imamo eh, varen kraj, to je definirano tudi v smernicah odbora pomorske organizacije in pa tudi v naši uredbi o morskih mejah to je kraj, kjer uh, rešeni ljudje niso v nevarnosti, kjer se jim lahko zagotovi uh, varnost in pa zaščita. In sicer v uh, polnem spoštovanju dogovora o nevračanju. Potem imamo tudi opredelitev regije iskanja in reševanja pa tudi koordinacijski center za reševanje. Tudi ta definicija je zapisana. In eh, kot sem že povedal, so vse te definicije eh, zapisane tudi v instrumentih eh, mednarodnega in evropskega prava. No, tukaj pa lahko vidite še zemljevid vzpostavljenih regij iskanja in reševanja v sredozemlju. Tako lahko si bolje predstavljate, kako vse skupaj izgleda. No, pa še zadnja prosojnica, čisto na koncu, uh, vam moram povedati še naslednje. Ne smemo izpred oči izpustiti niti vidika človekovih pravic. Te obveznosti so zapisane zato, da se zaščitijo temeljne pravice, da se zaščiti temeljna pravica do življenja. To je zapisano v Evropski listini. Uh, in tudi v listini o človekovih pravicah. Vsak človek ima pravico do življenja. To je ena od eh, glavnih človekovih pravic, ki je zapisana v pogodbah na mednarodni in pa evropski ravni. torej že leta 1982 eh, um, so začeli govoriti o teh pravicah in jih zapisovati v zakonodajo. Eh, torej, da je treba zaščititi človeško življenje, ko je to v nevarnosti. In iskanje in reševanje je tak ukrep, ki eh, zahteva reševanje življenj. Thanks. Hvala, gospod Molnar, predstavnik eh, Agencije za temeljne pravice. Hvala tudi, ker ste se držali predpisanih desetih minut za govor. Zdaj pa sledi uh, tretji gost oziroma gostja. In veliko časti imamo, da nas lahko nagovori uh, Karola Rakete, kapitanka ladje Sea-Watch, in, uh, ki lahko danes z nami deli izkušnje iz prve roke glede reševanja migrantov на морю. Господа ракета, изволите. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, gospe in gospodje, najlepša hvala, ker ste me povabili. Hvala, gospod predsednik. In hvala, ker lahko v vašem odboru govorim o trenutnem stanju v osrednjem sredozemlju. Počaščena sem pa tudi žalostna, ker danes govorim ob šesti obletnici eh, zloglasnega brodoloma, eh, ko je umrlo več kot 368 ljudi, tik pred otokom Lampedusa. Šest let je že od tega dogodka. Ampak države članice še vedno niso eh, začele aktivno ukrepati, še vedno vračajo, aktivno zavračajo ljudi in preprečujejo ter ovirajo reševanje. Eh, eh, akcije reševanja in iskanja. Kršijo tudi mednarodno pravo in to aktivno v Libiji. Vseeno pa evropska civilna družba na morju mm, izkazuje nek optimizem, ker skuša zagotoviti in zaščititi pravico vsakega do življenja in tudi spoštovati mednarodno pravo. Sama sem se organizaciji Sivač pridružila kot prostovoljka leta 2016, ko sem želela svoje izkušnje kot kapitanka ponuditi tej organizaciji. Na prvi misiji smo rešili več sto ljudi in posredovali smo v grozovitem brodolomu, kjer so, bile, kjer so bila upletena tudi plovila eh, Evropske unije. Spomnim se, da so okoli našega eh, plovila eh, plavala trupla. Ljudje so se objemali in gledali ta trupla. Martin, eden od naših eh, prostovoljcev, oče treh otrok, je iz morja potegnil truplo otroka. Zdelo se je, kot da ne more sprejeti, da v tem truplu uh, ni več življenja. Pestoval ga je in mu skušal, uh, ga skušal uspavati, kot da je še vedno živ. Italijanska uh, vojaška ladja Nave Vega je. Je svojo pomoč ponudila, čeprav pasivno. To se dogaja vedno znova in ljudi se še vedno zavrača, ter jih skuša vrniti nazaj v Libijo, državo, iz katere so pobegnili. Ampak nobena od teh izkušenj ni bila eh, tako neprijetna kot pa 17-dnevno uh, eh, bivanje na ladji Sea-Watch pod blokado, ko nismo mogli izkrcati rešenih ljudi v Evropski uniji, v delu sveta, ki se kiti svojim spoštovanjem človekovih pravic. Šlo je za osnove, za življenje ljudi, ampak Evropska unija je ravnala zelo sramotno. Naša ladja, jaz in moja posadka ter ljudje, ki smo jih rešili, smo bili prepuščeni sami sebi, čeprav pod uh, žarometi javnosti. Eh, ljudi smo reševali na morju in tam smo tudi ostali, na morju, kjer ni fizičnih meja, kjer ni kopnega. In to je še enkrat Evropsko unijo izpostavilo uh, v zelo negativni luči. Gre za nezmožnost uh, dogovora glede porazdelitve 53 ljudi, zaradi česar se morala potem sama eh, plovilo obrniti proti pristanišču na Lampeduzi. Šlo je, kot da prevažamo kužno eh, bolezen in ne ljudi, izčrpane ljudi, ki jih je treba rešiti. Ladja Sea-Watch s 53 ljudmi je, kot kaže, bila ogromno tveganje za javni red in mir. Dobila sem ogromno neželene pozornosti strani predstavnikov evropskih držav in, in institucij, potem, ko sem ladjo eh, privedla v pristanišče. Ampak kje ste bili, ko smo prosili, rotili za pomoč, ko smo prosili za eh, kakršen koli vzvod, ki ga lahko pomagate predstaviti? Kje ste bili, ko smo prosili za eh, iskanje ustreznega pristanišča, kjer bi se lahko izkrcali? Šlo je za ljudi, ki so bili podvrženi neznosnim kršitvam človekovih pravic. Po 17 dneh sem enostavno morala zapeljati v pristanišče, ne ker bi bila to namerna provokacija, kot so nekateri to predstavljali, ne, zato ker je to bilo dejanje odgovornosti do sebe in do vseh, ki sem jih eh, imela na krovo. Dneve in noči nisem spala. In potem so me obvestili, da sem predmet eh, kazenskega postopka, preiskave. Ampak upala sem, da bo s tem vse konec te grozne situacije. Ampak spremenilo se ni nič. Zdelo se mi je, da ni več dovolj varno, da ljudi še vedno eh, držim na krovu, da jih zadržujem tam. Vsako noč smo morali okrepiti straže, da bi s tem preprečili eh, morebitne samomore obupanih ljudi. Tudi odnosi ter zaupanje med posadko in pa uh, rešenimi osebami se je krhalo. Strah me je bilo in vedela sem, da se lahko zgodi nekaj groznega, zato sem enostavno morala ljudi pripeljati na kopno. To sem storila ob zahtevi za podporo strani organov, kar sem počela 17 dni, ampak odgovora ni bilo, zato sem okrepala sama. Bila sem pravno in moralno odgovorna za življenje drugih, kot kapitanka in kot v prvi vrsti človek. Situacijo bi lahko rešili veliko prej. Dan po, eh, pardon, po eh, operaciji reševanja je eh, več mest v Nemčiji prek nevladne organizacije ponudile svojo pomoč in želeli so ali ponudili so, da bi lahko ljudi pripeljali tja. To je bilo možno. Zelo pogosto govorimo, tudi nevladne organizacije govorijo o porazdelitvi bremen na ravni Evropske unije. Eh, To se mora zgoditi. Izkrcanje tovrstnih oseb se mora dogajati na podlagi zakonodaje, ne na podlagi dobre volje nekih držav članic in pa ad hoc rešitev. Tu gre vedno za neke skrite interese in to vrstno ukrepanje ni neučinkovito, niti ne zanesljivo. Sistem se mora spremeniti. Začasni dogovor o e, premestitvi je sicer dobrodošel, ampak še vedno v njem manjka ogromno meril. Še vedno ne pripoznamo ustrezne vloge eh, skupnosti, občin, regij in pa seveda tudi nevladnih organizacij. Zahtevamo pravico do azila in možnost izkrcanja rešenih oseb, kjerkoli je to možno. Ob tem zahtevamo tudi vzpostavitev humanitarnih koridorjev iz Libije prenova Dublinske uredbe je nujna. To se mora zgoditi čim prej. In najti moramo najboljši način, da bodo lahko ti rešeni ljudje imeli možnost zaprositi ja za azil in priti v Evropo na varen način. Ne samo, da moramo reformirati dublinski sistem, treba je spostaviti sistem varnega uh, uh, prihoda v Evropo. V tem trenutku sem še vedno uh, v postopku ki ga vodi Italija proti, mene, proti meni. Še vedno gre za preiskavo, ampak. Eh, jaz se ne vidim kot storilec kakšnega kaznivega dejanja. Jaz sem storil nekaj, kar, bi, kar enostavno moraš storiti kot človek. Čeprav je Italija in pa italijanski sodnik dejal, da zgolj spoštuje pravila, ki pravijo, da sem kršil zakonodajo. Ampak v tem nisem sama. Obstaja tudi druga kapitanka, ki je še vedno uh, v Italiji in ki je tožilec iz Agrigenta prepovedal uh, odhod iz Italije ali nadaljne delovanje. Enost, uh, eh, še vedno ne vemo, koliko je takšnih primerov. Prejšnji uh, teden, prejšnjo nedeljo smo pra, praznovali dan uh, migrantov in pa beguncev ampak eh, pred Libijo se je dogajala nova drama, ko je 80 ljudi eh, bilo na ladji, ki je potem bila prisilno vrnjena nazaj. Ne vemo, kaj se je zgodilo z njimi. Vsakič, ko neka nevladna organizacija svojo ladjo eh, reši imigrante, reši ljudi na morju, se začne nov eh, kazenski postopek zoprto organizacijo. Ampak ali ni to nepravično. Da kaznujemo ljudi, civiliste, ki ščitijo ljudi, ki se držijo uh, zakonodaje. Osrednje sredozemlje se spreminja v pokopališče. Operacije vračanja pa postajajo mm, ustaljena praksa in to početje enostavno ni kriminalizirano. Hvala. Thank you. Gospa Rakete, najlepša hvala za to vaše gljivo pričanje. Pripričan sem, da je ta aplaus prav tako neke vrste priznanje vašega eh, dela, vašega pripričanja. Pripričan sem tudi, da vas čaka kar nekaj vprašanj, ampak potem, ko bomo končali s krogom eh, govorov naših gostov na temo iskanja in reševanja. Gremo naprej z naslednjim eh, gostom, Andreja Tassara iz italijanske uh, eh, obaljne straže, ki je prav tako upletena v operacije reševanja in iskanja na morju. Želimo slišati tudi vaš pogled na to. Dobrodošli v odboru Libe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 Tudi sam eh, vas lepo pozdravljam. Pozdravlja vas tudi uh, admiral Petorini, torej admiral um, uh, obalne straže in pozdravljam, vam tudi, pozdravljam vas tudi v imenu vseh članov obalne straže Italija. Zelo sem vesel, da sem tukaj, kajti rad bi vam iz tehničnega vidika predstavil naše delo cilj je ta, da bi bolje obvladali eh, pojav um, migracij in pa iskanje in reševanje migrantov v osrednjem sredozemlju. Od leta 1991 je eh, eh, naša obaljna straža pomagala okrog milijonu migrantom. Že ste omenili številne konvencije in pa pravni okvir, ki ureja reševanje na morju, torej konvencija UNCLOS, konvencija SAR in pa Hamburška konvencija iz eh, leta 1979. Iz te izhaja obveznost za eh, poveljnike ladej in pa um, obveznosti za centre za pomoč. Um, torej, konvencija SAR eh, zahteva, da pomagamo vsem, ki so v nevarnosti na morju, ne glede na nacionalnost, ne glede na status, ne glede na osebo in ne glede na okoliščine, v katerih eh, to osebo najdemo. Konvencija o reševanju in iskanju na morju eh, poskuša okrepiti eh, tudi sodelovanje držav članic. Pri tem je treba upoštevati tudi načelo integritete akcij reševanja in iskanja in vsaka država ima tudi svoje območje, v katerem mora delovati. Niso vse države ratificirale te konvencije. E, imamo tudi e, mednarodno pomorsko organizacijo in iz tega izhaja, da e, sledeče. Prvi centar za pomoč, ki dobi signal, je odgovoren za to, da takoj uvede ukrepe reševanja. Če tudi je to zunaj njihovega območja delovanja. Torej, center, ki je zlasti pa, če center ki, za reševanje, ki je sicer pristojen za to območje, ne prevzame eh, eh, eh, odgovornosti za reševanje. In potem uh, osebe pridajo na krov, ampak to s tem operacija še ni zaključena. Ukrep je zaključen takrat, ko osebe izkrcamo uh, v varnem kraju. Torej, tukaj govorimo o varnem kraju izkrcanja. Zato je treba opredeliti varni kraj in sicer v sodelovanju z vsemi drugimi oblastmi. In eh, to mora potem zagotoviti eh, tista organizacija, ki je prevzela koordinacijo. Eh, seveda tiho tapci izkoriščajo takšne predpise, kajti eh, včasih eh, ukrcajo migrante na plovila brez ladje in jih tako pravzaprav prisilijo v stisko na morju. In tako potem prisilijo v pomoč zasebne in javne ladje, ki morajo potem pomagati. To je praksa, ki se uporablja. In tako se soočamo z samovoljnimi eh, situacijami oziroma s situacijami, eh, ki so bile pravzaprav eh, vzpostavljene. Edina država, ki čeprav ni eh, ratificirala Hamburške konvencije, eh, ampak ni opredelila območja za reševanje in iskanje, je Tunizija. Libija je ratificirala Hamburško konvencijo in je uradno um, rekla, uh, opredelila svoje območje, za katero je odgovorna. in eh, to je zabeleženo tudi pri mednarodni pomorski organizaciji. Potem, eh, kar se tiče eh, reševanje v Italiji. Torej, pristojno je Ministrstvo za infrastrukture in organizacija Eh, eh, zajema eh, vse italijanske obale in pa zajema tudi vse območje v Sredozemlju. Problem je, da eh, migranti uporabljajo zelo slaba plovila. To so eh, neprimerna plovila, eh, gumijasti čovni, pogosto so polni tudi otrok in nosečnist in za varnost ni poskrbljeno. Treba je nadzirati seveda tudi meje. Torej, eh, območja, torej države, od, iz katerih imigranti prihajajo, so zelo problematične izvedika stabilnosti in varnosti. In vse to prispeva eh, k eh, zapletenosti eh, reševanja in eh, iskanja. Torej, položaj je izreden in to eh, dokazuje tudi prisotnost eh, vojaških eh, ladij in pa prisotnost nevladnih organizacij. Tukaj so tudi zasebne ladje, trgovske ladje in pa tudi ladje, ki jih opravljajo nevladne organizacije. Ne glede na namen njihovih dejavnosti, morajo vse te ladje eh, upoštevati predpise konvencij. To pomeni, da morajo vsi eh, takoj pomagati ehm, vsem, ki se znajdajo v nevarnosti in morajo sodelovati s centri za reševanje in iskanje. Potem je treba opredeliti eh, varno pristanišče, torej to se zgodi v drugem koraku in eh, to ima seveda eh, povezave z humanitarnim pravom in pa za mednarodnimi obveznostmi. Eh, torej, sodišče za človekove pravice je povdarilo, da je treba vedno upoštevati tudi temeljne pravice ljudi. Torej, države ne smejo izvajati praks, ki bi spominjale na vračanje. Poleg tega morajo zagotoviti izkrcanje oseb v varnem pristanišču. In pri tem morajo poštevati takojšne potrebe, hkrati pa morajo zagotavljati tudi to, da so izpolnjene temeljne pravice in osebe morajo dobiti dostop do pravičnega in čegovitega postopka za predobitev azila. Zlasti, eh, eh, eh, torej, ti postopki so izredno zapleteni. Torej, center za pomoč je tisti, ki koordinira ukrepe na morju. Treba je zagotoviti to, da se poveže delovanje kapitana ladje in pa delovanje držav, ki morajo ponuditi pomoč. Torej, država, ki je prva sprejela obvestilo o e, dogodkih, mora na svojem ozemlju opredeliti varni kraj. In um, pri tem je treba upoštevati e, tudi uh, pravo, uh, mednarodno pravo. Italija je seveda bolj kot eh, druge eh, države eh, končni cilj migracijskih. Tokov. Zato moramo mi pogosto opredeliti varno pristanišče. Notranje ministrstvo za Italijo je odgovorno za koordinacijo in mora tudi poskrbeti za sprejem. Eh, tukaj so tudi eh, številne eh, javne oblasti, Frontex, Europol in tako naprej. Treba je upoštevati torej, nautične, nautični položaj oziroma položaj, v katerem se nahaja ladja, hkrati pa je treba zadeve koordinirati tudi z notranjim ministrstvom. In eh, tu so opredeljene standardni postopki, ki urejajo komunikacijo eh, z notranjim ministrstvom in sicer od trenutka naprej, ko pridajo osebe na krv, eh, ko se začne iskati kraj, varni kraj za izkrcanje. In sedaj še nekaj besed o Libiji. Seveda, tukaj Eh, imamo sporazum z Libijo, to eh, priznavajo tudi eh, Združeni narodi. Torej imamo tudi dogovor med Libijo in Italijo. In tudi to je zagotovljeno v skladu z Združenimi narodi. Torej, libijska obaljna straža tudi poda svoj prispevek oziroma preje, prejema prispevka se strani Evropske unije. Naprimer, obalna straža Italije je odgovorna za usposabljanje članov libijske obalne straže. Imamo tudi centr za pomorsko koordinacijo v Libiji. In to uraja tudi služba za zunanje delovanje Evropske unije. Eh, torej, teka, pote, potekajo številni projekti in Libija je opredelila območje, za katero je uh, Libija odgovorna, uh, ko gre za reševanje in iskanje. Torej, uh, reše, torej obaljna straža uh, krepi tudi zmogljivost libijskih obaljnih straž. Eh, in tukaj gre za upravljanje eh, migracij v Libiji in to vodi italijansko notranje ministerstvo in seveda to koordinira tudi italijanska obalna straža. Italijanska obalna straža se je odzvala na stisko eh, in sicer preko svojih velikih prizadevanj. In uh, naša obaljna straža je uh, v, v letih 2013-2017 reševala življenja v dveh tretjinah sredozemlja. Seveda pa ti ukrepi zahtevajo uh, skupno usklajevanje vseh evropskih prizadevanj. In uh, Italija je tukaj opravila veliko delo in to mora it, uh, Evropska unija priznati. Treba pa je iti še dlje kajti eh, ta bolezen ne eh, izvira z morja, ampak se vse dogaja oziroma vse ima izvor na kopnem in zato je treba začeti ukrepati tam. Hvala lepa, eh, gospod predsednik. Kapitano Andreja Tassara. Hvala lepa, hvala lepa, kapitan Tassara. Lepo vas pozdravljam tukaj in lahko ste prepričani, da um, smo obalni straži Italije hvaližni za opravljeno delo. Torej, vsi cenimo vaše delo, ki ste ga upravili v zadnjih letih. Eh, kajti reševali ste življenja na sredozemlju. Kot vidimo, uh, imamo na ekranu gospoda Leggerija, izvršnega direktorja Frontexa. Border and Coast Guard Agency v Varšavi je Frontex, organizacija, za katero dela, je, ima sedež tam in danes nas bo nagovoril iz Varšave. Fabric Leželi, prosim, da nam predstavite vaš pogled na situacijo. Deset minut vam dam na voljo, da potem uh, sledi tudi razprava. So nam pa povedali, da je Fabric Leželi, direktor Frontexa, uh, zaposlen, da ima zelo malo časa, da nas nagovori zdaj prek eh, videokonference in da bo imel zelo malo časa tudi za vprašanja. Tako da predlagam, da bi, če ima kdo vprašanje neposredno za gospoda Ležerija, to vprašanje zastavil kar v prvem krogu razprave, ker nas bo potem gospod zapustil. Bom pa odprl še en krok za vprašanje in odgovore, ukolikor bo na voljo seveda dovolj časa. Gospod Ležeri, izvolite, deset minut imate. Thank you very much, Mr. Chairman, uh, honorable... Najlepša hvala, gospod predsednik, poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Zahvaljujem se odboru Libe za sodelovanje na vašem eh, sestanku, vašem zasedanju odbora trenutno poteka izredni sestanek upravnega odbora Frontexa tu v Varšavi, zato res nimam veliko časa, ampak vseeno sem želel eh, sodelovati na tem sestanku, na nek način zato tudi videokonferenca. Strateška razprava, ki jo danes tu v Varšavi eh, vodimo, bi prav tako na nek način eh, morala pomagati pri iskanju vseh možnosti. Eh, s katerimi bi lahko odkrili, kaj točno lahko Frontex v okviru zakonodajnega okvira sploh stori. E, najbolj pomemben element uredbe EBCG je uh, ustanovitev stalne um, enote, ki bi jo Frontex imel pod svojim okriljem in ki bi lahko potem napotil uh, na eh, tista mesta, kjer je to potrebno, tudi naprimer, za iskan, operacije iskanja in reševanja na morju. Morda ne veste, da je agencija Frontex bila eh, pripoznana strani mednarodne organizacije za pomorstvo kot pomemben eh, dejavnik pri operacijah reševanja in iskanja in v letu 2018 smo rešili več kot 88 tisoč ljudi na morju. To je celotna številka za tisto leto. V enakem obdobju med januarjem in oktobrom lani pa smo rešili 60 tisoč ljudi na morju. Letos do tega trenutka smo v kontekstu naših pardon, operacij rešili več kot 30 tisoč tisoč ljudi na morju. To se je zgodilo v okviru več kot tisoč sto operacij eh, iskanja in reševanja. Veliko in oziroma največ ljudi je bilo rešenih v okviru naših eh, naših operacij naprimer v okviru operacije Poseidon, kjer smo rešili več kot 20 tisoč ljudi, letos smo približno 15 tisoč ljudi rešili v okviru eh, operacije Indalo v Španiji in pa približno 12 tisoč ljudi v okviru operacije Temis v osrednjem sredozemlju. Kot verjetno veste, je agencija Frontex tudi partner Evropskih pomorskih agencij, Evropske agencije za pomorsko varnost in pa Evropske agencije za nadzor v ribištvu. To je naš skupen mandat. Okrepiti moramo enostavno sodelovanje pri eh, operacijah, ki jih izvaja naše obaljne straže. Usposabljanje, izobraževanje eh, kolegov, ki eh, sodelujejo pri operacijah reševanja in iskanja, so ključni dejavniki pri našem delu. V to so upletene številne obaljne straže držav članic in pa tudi forum za obaljne straže na evropski ravni. Skušamo nekako vzpostaviti kulturo evropskih obaljnih straž, eh, pri katerih bi eh, iskanje in reševanje ostalo e, kot ena od ključnih nalog. Pravni okvir, v katerem deluje Frontex, vsebuje tudi načela Eh, ki omenjajo delovanje v eh, operacijah reševanja in iskanja. Tu sledimo operativnim načrtom, ki jih pripravljamo za vse naše pomorske eh, operacije. To so operativni načrti, ki jih izdelamo in potrdimo v sodelovanju z državo gostiteljico, kjer operacije potekajo. Zato smo vse pravno gledano zelo dobro pripravljeni na intervencije iskanja in reševanja, vsaj v evropskem kontekstu. Bi vas pa opomnil, da Frontex ne more sam predlagati operacije iskanja in reševanja in sam napotiti ali obalne straže tja ali katerihkoli drugih vladnih plovil, plovil ki vedno eh, delujejo v okviru režima, ki velja za državo zastave. To pomeni, da ne moremo sami napotiti plovil mm, tja, kjer je to potrebno, če ne obstaja poprejšnji dogovor v zvezi z to vrstno operacijo, eh, naprimer nezakonitih migrantov, ki so v težavah na morju. Seveda to ne pomeni, da obstaja pravni vakum. Eh, pomorsko pravo je jasno. Osebe, ki se, ki se jih reši, je treba vedno pripeljati v najbližje varno pristanišče. Obenem pa je treba tudi povedati, da je Frontex kot Evropska agencija za obalno in uh, kopensko uh, mejno stražo ni organizacija, ki izvaja samo operacije iskanja in reševanja. Izvajamo tudi številne druge pomembne operacije in tu bi omenil recimo uh, druge uh, operacije, uh, kjer so upleteni organi pregona tudi na morju. Naprimer, uh, Eh, iskanje drog, prepovedanih drog, eh, preprečevanje tihotapljena orožja na morju, vključno naprimer z dejavnostmi, kot so preprečevanje in eh, pregon okoljskega kriminala tudi na morju. Bi pa omenil še naslednje. Frontex nima pravnega mandata za koordinacijo skupne operacije, ki bi kot izključni namen imela zgolj iskanje in reševanje oseb na morju. Razlog za to je naslednji. Pravno gledano, Evropska unija nima pristojnosti v zvezi z iskanjem in reševanjem. To so še vedno nacionalne pristojnosti naših držav članic. Ampak ko izvajamo dejavnosti nadzora meje, seveda imamo možnost pomagati in podpreti pomorski center za koordinacijo. In ravno zato nam je eh, dosedaj uspelo rešiti toliko ljudi, kot sem dejal, 38 tisoč približno letos. Dovolite mi, da vam iz operativnega vidika pojasnim, kako vse skupaj deluje. Iz operativnega vidika eh, izvajanje naših operacij temelji predvsem na nadzoru meja. Obstaja poveljniška veriga in vedno smo pod taktično in operativno eh, eh, pristojnostjo držav članic. To pomeni, da vsaka država članica ima svoj organ, ki koordinira organ, operacije iskanja in reševanja in pa neko, nek organ, ki eh, koordinira dejavnosti na področju eh, nadzora meje, varovanja meje. Če gre zgolj za slednje, zgolj za slednje, potem eh, delujemo pod okviru oziroma v okviru organizacije v države članici, ki je pristojna za eh, nadzor meje. Če pa se med samo operacijo stvar spremeni in gre za iskanje in reševanje, potem eh, se poveljstvo takoj predstavi pod koordinacijski odbor oziroma organ. Vse dokler se operacija iskanja in reševanja uradno ne zaključi, delujemo pod poveljstvom eh, organa, ki je v državi članici pristojen za to. ampak še vedno pravimo, da mora iskanje in reševanje ostati izjemna situacija in ne sme postati norma, kar se zdaj vse v srednjem sredozemlju dogaja zelo pogosto. Nihče ne more sprejeti ali tolerirati uh, dejstva, da uh, tihotapci ljudi oziroma uh, ljudi, ljudje, ki Eh, migrante pošiljajo na more, sistematično kršijo eh, načela, ki veljajo za reševati, re, operacije reševanja in iskanja. Moja naloga je, da to, vrstna, to vrstne kršitve preprečim. Je pa hkrati tudi moja naloga, da kot direktor Evropske izvršne agencije zdaj pred vami povem, da moramo okrepiti boj proti čezmenjim kaznivim dejanjem in da moramo tu vsi storiti vse, kar je potrebno, zato, da zatremo delo kriminalnih združb. Situacija ali situacije, ki se dogajajo v srednjem sredozemlju, so zelo pogosto tudi namenoma uprizorjene eh, eh, operacije iskanja in reševanja. In ko naprimer nek migrant pade v to vrstno kriminalno mrežo, bo nažalost postal uh, uh, predmet njihovega dela, oziroma bo žrtev, ki jo bomo morali rešiti z morja, ker bodo uh, kriminalci to storili namenoma. Naše dejavnosti na področju iskanja in reševanja zahteva tudi ustrezne vere, kar smo mimo grede eh, že pokrili, kar velja za vse naše dejavnosti na morju. In kot sem dejal, je to tudi razvoj eh, evropskih zmogljivosti na področju obaljne straže. Tako, to je vse. Hvala za vašo pozornost. Na voljo sem za morebitna vprašanja. Thank you. Hvala lepa. Hvala lepa uh, za uh, vaš predste, uh, prispevek. Um, vaša organizacija uh, počne stvari, ki so nam tako pri srcu. Sedaj pa prvi krok vprašanj. Prosim vas, da spoštujete časovne omejitve, tako da bomo lahko prišli do konca. Kaj ti kar 30 se vas je javilo k besedi? Uh, Eh, kot veste, imamo na voljo manj kot eno uro. Torej, lepo vas prosim, da se omejite na eno minuto. Gospod Leđeri nam je povedal, da nas eh, bo kmalo zapustil, zato predlagam, da imate v prvem krogu vprašanj eh, pred očmi to, da se lahko najprej obrnete na izvršnega direktorja Frontexa. gospod Prokačini, EKR in uh, gospa Tardino, ID, bi rada spregovorila v drugem krogu. Torej, v prvem krogu bom uh, najprej dal besede tistim koordinatorjem, ki so prosili za besedo. Potem pa bomo imeli takoj zatem drugi krog. Kajti rad bi uh, vključil kar se da visoko število uh, govornikov. Ampak prosim, pomagajte mi. Um, omejite se na eno minuto. Gospa Dupont. Presidente, mi scusi. Posso? Mi scusi. Sì, volevo precisare. Uh, torej, uh, midva za gospodom Prokoči njem bi rada pojasnila tole. Midva bi rada postavila vprašanje gospe Rakete. Če lahko to zagotovimo v prvem krogu vprašanj, bova to storila. Ali je to možno? No, vidva sta koordinatorja, eh, torej je lahko vprašata, kar želita, to je vajna pravica. Dajal sem samo, da če imate vprašanje za direktorja eh, Frontexa, potem to storite v prvem krogu. Dobro, ampak želel bi vedeti, ali bova imela priložnost potem še v drugem krogu? Da, da, nesporno. Torej, gospa Dupont. Hvala lepa. Torej, gospa Dupont, hvala lepa. Rada bi se zahvalila vsem, eh, ki ste podali svoje prispevke za vaše poročila. Eh, torej, pravzaprav eh, se ne obračam zgolj na direktorja Frontexa, torej imam sicer vprašanje za gospoda Leggerja, ampak hkrati tudi vprašanje za vse druge govornike in morda bi se lahko potem um, oglasile še enkrat v drugem krogu. Torej, gotovo je treba ustaviti smrti na sredozemlju. Danes pa smo iz razprave razbrali, da je to zelo zapletena tema in zato je pomembno, da najdemo trajnostni mehanizem za iskanje in za reševanje in da to umestimo v vzdržen sistem eh, eh, na področju migracij. Potem zaščita zunanjih meja. Tukaj moramo sodelovati z državami izvora in s tranzitnimi državami. In seveda tukaj potrebujemo tudi napredek na področju svežne migracije in azila. Eh, sestavni del tega je, da dobimo eh, tudi eh, učinkoviti, da dosežemo tudi učinkovit boj proti tihotapcem, kajti tako bomo zagotovili, da ljudje ne bodo tvegali svojega življenja na sredozemlju in da ne bodo vse čas imeli od tega dobiček kriminalci in da jih ne bodo še podžigalo. Hvala lepa. Torej, panelisti, prosim, zapišite si vprašanje, kajti najprej bomo slišali vprašanja, potem boste pridobili, dobili možnost za odgovore. Gospa Zipal, hvala lepa. Poslušala bom biti zelo natančna. Gospod Leđeri, dejali ste, da napaka Frontexa ni v prvi vrsti reševanje in iskanje in da imate tudi druge naloge. To, da ko ste na morju, eh, In ali ste takrat na sredozemlju, seveda imate eh, druge naloge, ampak ko vidite ljudi v stiski, potem je vaša naloga, da jim pomagate. In dejali ste tudi, da ne morete zaščititi ljudi, če ni vnaprejšnjega dogovora o izkrcanju. Ali to pomeni, da ko ste na morju in ko vidite eh, ljudi v stiski eh, na raznih plovilih, jih ne boste rešili, ker niste prejeli vnaprejšnjega dogovora o izkrcanju? Če je temu tako, potem je to nasprotjo z mednarodnim pravom. Torej, ali ne vidite, da morate iskati in reševati ljudi, ne glede na to, ali imate vnaprejšnji dogovor o izkrcanju? Hvala lepa, gospa Infeld. Eh, hvala lepa. Eh, najprej vprašanje za gospoda Leđerja. Vedno slišimo z vaše strani pravne eh, argumente, nimamo pravnega mandata, tega ne moremo pravno zagotavljati in tako naprej. Ampak to vas ne um, reši vaših mednarodnih obveznosti. Že večkrat smo razpravljali z vami in dobila sem občutek, da pravzaprav vi sprejemate politične izbire. Vidimo, da države članice ne prevzemajo odgovornosti, eh, torej eh, poskušajo eh, trditi, da, torej poskušajo kriminalizirati nevladne organizacije za njihove ukrepe reševanja in iskanja. Imamo primer iz Španije. Spraševali se tiste, ki so jih rešili po nevladnih organizacijah, po tistih ljudeh, ki so jih rešili in sicer za očitnim namenom, da bi jih kriminalizirali. Poleg tega mi zanima še nekaj eh, drugega. Eh, zadnjič smo govorili o eh, delitvi informacij, kadar eh, imamo eh, plovilo v stiski. Dejali ste, da to poteka preko centra, ki širi informacije in potem smo vas takrat vprašali, da nam. Eh, Da, bi, da nam podajte te uh, informacije, naprimer informacije o nevladnih organizacijah, ki se nahajajo na tistem območju. Uh, potem, eh, kadar ste pod nacionalno obalno stražo, torej glede na to, da ste pod nacionalno obalno stražo, ali ne gre, ali ni tako, da ste vi še vedno eh, evropsko telo in da se ne morete eh, podvreči njihovim predpisom in da ne morete kriminalizirati nevladnih organizacij, kajti to je politična izbira. To... Hvala lepa. Torej, seznam govorcev je vedno daljši. In zato bom sedaj seznam govornikov zaključil. Za zelene. Gospod Markart, je tako? Ne? Gospa Strik? Hvala lepa. Pred sedmimi leti sem v tem odboru Libe predstavila poročilo o izgubi življenj na sredozemlju eh, Sveta Evrope in uh, takrat je 70 ljudi uh, bilo prepoščenih sami sebi in večina jih je umrla. Torej, rada bi zagotovila, da ne bo nobenih vrzeli uh, pri odgovornosti na sredozemlju, ampak spet je prišlo do smrti na sredozemlju in rada bi se. Uh, zahvalila organizacijam in državam, ki so reševale uh, uh, ljudi in predvsem bi se rada zahvalila gospe rakete, kapitanke Sea-Watch. Vprašanje. Torej, Libija kot eh, varni kraj. Torej, vsi se strinjamo, da eh, je treba izkrcati ljudi, ampak Libija ni varen kraj. Mislim, da se lahko v zvezi s tem vsi strinjamo. Ampak rada bi, slišim, potr, rada bi slišala potrditev o tem. Dejali eh, ste pred dvemi meseci, da ne moramo izhajati iz tega, da lahko libijska obaljna straža obvlada vse akcije reševanja in iskanja. To je nerealistično, kajti njihovi odzivi so zelo nepredvidljivi. Morda bi lahko penalisti odgovorili tudi na to vprašanje. Gospod Tasara, naprimer, in potem bi imela še eno vprašanje. Obstaja koordinacija s Tripoljem. Kaj to pomeni za varen kraj in kaj, kakšno vlogo igra tudi nasilje uh, obalne straže Libije? In sedaj še gospod Molnar, ali lahko tudi vi kaj poveste o tem? In še vprašanje za Frontex. Nimamo ladij, imamo zgolj patruljna plovila. Ampak eh, ali, oziroma tukaj gre samo za zračno pomoč, ampak eh, ali ne izhaja iz 98. člena UNKLASA, da moramo zagotavljati pomoč tudi za zraka. Hvala lepa. Tidit, we get rid of the cabin, interpretation cabin prosim, da se držite časovnih omejitev. Za ID. Želite besedo, gospa eh, Analiza Tardino? Ena minuta. Predsednik, bojim se, da potem ne bomo imeli časa. Zato bom eh, vprašala nekaj gospoda Kete. Um, Torej, zaradi vas so eh, prišli v Italijo serijski morilci in pa eh, drugi kriminalci in ti so prišli v Italijo. Eh, torej, vi vodite politično bitko proti Salviniji v Italiji. Torej, dobili ste tudi 300 tisoč evrov preko spleta. Torej, mislim, da vi izkrivljate pravo. Vi ste zavestno eh, kršili italijanske predpise, ogrožili ste tudi eh, življenje eh, posadke na italijanski ladji. Mi smo tisti, ki smo razočarani nad Evropo, kajti to je hiša poštenih državljanov. In sedaj vas praznujajo, kot bi bili vi junakinja. In mi smo gostoljubno ljudstvo ampak um, uh, vi ste odgovorni za to, da so v Italiji prišli preomenjeni. Gospod Prokačini, ena minuta, čisto kratek bom. Nihče ne želi kriminalizirati ukrepov reševanja na morju. Eh, torej, s tem se ukvarja eh, tudi italijanska obalna straža, zato se vam tudi zahvaljujem, kajti to delate vsak dan daleč od televizijskih kamer. Problem je dejavnost sodelovanja s tihotapci, eh, ki tihotapijo ilegalne eh, migrante in tihotapijo ljudi. Imel bi vprašanje za direktorja Frontexa. Vprašanje je zelo natančno. Če si pogledamo statistike, potem izvemo podatke za letos, leto 2019, v primerjavi z eh, leto 2018. Eh, se je razpolovilo število smrti na sredozemlju, torej se 1800 na 900. Eh, torej vsako izgubljeno življenje je tragedija za vse. Kako lahko razložite dejstvo, da, eh, so, da se je število smrti na sredozemlju letos razpoložilo, razpolovilo? In sedaj gospa Björk, Gue? Ne, gospa Ernst. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Najprej bi se najprej bi se rada povsem distancirala od um, dveh predgovornikov. Z njima se nikakor ne strinjam. Imela bi vprašanje za gospo Rakete. Kaj se je dogajalo v 17 dneh? Eh, torej poskušali ste se obrniti na italijansko obalno stražo, zato da bi kar se da hitro eh, zagotovili izkrcanje. Kako ste postopalo in kaj natančno se je tam dogajalo? Potem bi imela vprašanje za komisijo. Zanima me tole. Kaj ste storili eh, oziroma kaj počnete za to, da bi ustavili kriminalizacijo neuladnih organizacij? Eh, morda sicer prirejate lepe konference, ampak zanima me, kaj konkretno eh, počnete proti temu in kaj ste storili. In potem bi imela vprašanje še za vse. Libija kot varni kraj. Rada bi, da mi vsak natančno pove, ali eh, vidite v Libiji varni kraj, kjer lahko pristanete. Eh, povedali so mi, da nam bodo tolmači eh, namenili največ dodatnih 15 minut. Sicer bomo morali eh, kasneje nadaljevati v angleščini, če boste še želeli postavljati vprašanja. Predlagal bi, da damo besedo najprej gospodu Leđeriju, dam vam tri minute in potem bodo dobili besedo tudi eh, drugi penalisti, potem pa prehajamo k drugemu krogu vprašanj. Gospod Leđeri, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Zahvaljujem se vsem eh, poslankam in poslancem za vprašanja. Lahko potrdim tole. Eh, smo prisotni v osrednjem sredozemlju, uporabljamo plovila v kontekstu Temisa in eh, sicer v okviru operacijskega območja Temisa. Imamo tudi eh, letala, ki patrulirajo na osrednjem sredozemlju in to ni del Temisa, ampak je to del drugega mandata. To pomeni, da so tam naša lastna letala in takoj, ko zagledamo nesrečo, takoj, ko opazimo položaj, ko je potrebno um, reševanje in iskanje, posredujemo informacije Centrom za pomorsko koordinacijo. Včasih opazimo tudi druge uh, položaj oziroma druge situacije, ki, niso, ki ne uh, kličajo po reševanju in iskanju, Eh, torej, na vsak način takoj posredujemo informacije. Sedaj pa nazaj k reševanju in iskanju. V takšnem primeru um, takoj obvestimo v regiji vse centre uh, za iskanje in sicer v skladu z pomorskim pravom. In seveda uh, nismo deležni političnega vpliva. Če uh, moramo reševati in iskati, Eh, potem takoj ehm, poskrbimo za operacijski odgovor. Seveda, mi nismo koordinator eh, ukrepov za reševanje in iskanje, zato ker mi tega mandata nimamo. Ko ukrepamo v Evropski uniji, ko ukrepamo, Eh, je tako, da so eh, države pač suverene države in eh, zakonodaje, zakonodajalec ni želel dati nadnacionalnih pooblastil Evropske agenciji, zato ne moramo podati pobude in zato moramo spoštovati oziroma ubogati navodila. To da in to je torej pomembno je, da nagovorimo določen, da spregovorimo o določenih problemih. Seveda je naša naloga, eh, da zagotovimo, da operativni eh, načrt ni samo v skladu za našimi smernicami, ampak da je tudi skladen za najboljšimi praksami, ko gre za izvrševanje prava. Mi poskušamo izvajati najboljše prakse eh, glede reševanja in iskanja. Kako lahko pojasnim to, da je število smrti upadlo? E, to ste me vprašali, torej v primerjavi za letom 2018. E, torej, znižalo se je število ljudi, ki prečkajo morje. Lani je prišlo do upada v višini 80 odstotkov, e, torej to velja za osrednjo sredozemlje. In to gotovo razloži tudi ehm, znižanje števila smrti. Eh, potem je še tole pomembno. Eh, mi se lahko borimo proti kriminalnim eh, združbam, ampak eh, to je težko, ker so te združbe prisotne tudi v tretjih državah, ne samo v državah članicah Evropske unije. Zato moramo vzpostaviti sodelovanje s temi državami. Agencija lahko zbira podatke, osebne podatke, zato da bi pomagali um, preiskavam, ki jih koordinira Europol ali pa um, uh, nacionalne organizacije oziroma nacionalne oblasti. Torej, eh, mi smo obaljna in mejna straža in seveda je zato naša naloga, da prispevamo oziroma pomagamo pri reševalnih ukrepih ali eh, preko pomorskih sredstev oziroma eh, z ladjami ali pa z letali. Eh, tudi z letali na dalinsko upravljanje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Leđeri. Hvala lepa. Uh, za, vaš, uh, za vaš kratek in jedrnat prispevek. Ne, ampak eh, on ni odgovoril na moje vprašanje, ali je Libija varna država, prosim. Ali želite uh, dodati še odgovor na to direktno vprašanje, ki ste ga pravkar slišali? Hvala lepa. No sem izvršni direktor agencije in ni moja uloga, da se odločim, ali je država varna ali ne, ampak nikoli nisem dejal, da je Libija varna država. Torej, to so pravile igre. Ehm, torej, naš čas je potekal potekel je čas za uh, videokonferenco z gospodom Leđerjem. Hvala lepa za vsa vaša prizadevanja. Hvala lepa, da ste se potrudili in bili kratki. Torej, sedaj um, bom dal besedo tudi drugim uh, panelistom, tako da uh, bo ostalo še nekaj časa za poslance. Hvala lepa. Mislim, da bi morali vsi priznati, kako pomembno ulogo opravlja Frontex, eh, ki rešuje eh, življenja v okviru svojih ukrepov. Frontex je rešil eh, številna življenja. Toda naj odgovorim na vprašanje, ali je Libija varni kraj. Ni, to ni varni kraj za plovila z uh, evropskimi zastavami. Torej, upam, da sem odgovoril na vprašanje uh, torej, za vedika Evropske komisije. Rad bi povdaril še tole. Odgovor na ta zelo težaven položaj na sredozemlju je kompleksen in mi potrebujemo celovito strategijo, celovit eh, pristop. Eh, le tako bomo našli eh, rešitve oziroma odgovore tako v parlamentu kot v državam članicah. Kajti prizadevati se moramo za stabilne rešitve. Eh, mislim, da moramo preiti začasne ureditve. Torej, na Malte smo doživeli zelo pozitiven napredek, sedaj gremo v pravi smeri, ampak to ne more biti nadomestilo za končno rešitev, kajti mi potrebujemo skupni evropski azilni sistem in eh, to zadeva tudi številna druga vprašanja, zonanja vprašanja in poleg tega eh, se moramo boriti tudi proti kriminalcem. Tudi to moramo vzeti resno. Na noben način eh, se ne moramo delati, kot da jih ni. Mi moramo zatreti njihov poslovni model. Tudi to bo poglavitni del celovite rešitve. Postavili ste mi specifično vprašanje. Ehm, kaj natančno ukrepamo in ali um, ne prirajamo zgolj uh, lepih uh, konferenc. Torej, kakšno je naše stališče? Mi smo uh, leta 2017 opravili ovrednotenje in prišli smo do nekaterih izsledkov. Priznavamo pa, da položaj ni bil posem jasen in da Eh, so obstajali veliki problemi. Naša naloga je, da spremljamo dogodke in ravno to počnemo. Poskušamo si eh, pridobiti povratne informacije eh, se strani najbolj pomembnih akterjev. Glede tega smo odprti in to je vprašanje, s katerim si bo moral ukvarjati novi kolegi in pripričan sem, da se bodo tega kar se da dobro lotili. Torej, omejil se bom na tole. Hvala lepa. Sedaj je pa gospod uh, Molnar. Uh, prosim, da uh, niste predolgi. Hvala lepa. Najprej bi uh, rad odgovoril na vprašanje gospe Strik. Torej, Libija se včasih ne odziva in se ne odzove na poziv um, Centra za reševanje in iskanje imamo smernice iz leta 2004 in eh, tukaj najdemo primeren na svet. E, torej, e, center, e, kaj, kaj, kaj naredimo, če center, ki je odgovoren za reševanje in iskanje, se ne odzove? Potem v tem primeru postane odgovoren drugi center za iskanje in reševanje, ki prejme signal. Torej, to je pravna interpretacija. Potem pa še uporaba 98. člena konvencije UNCLOS, ki zadeva letala. Pravzaprav um, to ni mogoče. Kajti, um, ampak imamo mehke smernice, imamo nek rokovnik uh, za pomorsko reševanje in iskanje in eh, te, eh, te smetnice pokrivajo tudi, pokrivajo tudi letala. In tu iz tega izhajajo eh, obveznosti za letala. Ampak tukaj ne gre za, za, za obvezne, obvezna navodila, to so samo priporočila. In kar se tiče Libije, strinjam se sa komisijo, to ni varni kraj. In s tem se strinjajo tudi vse mednarodne organizacije. Sedaj pa še gospa Rakete. Eh, izvolite. Torej, lahko odgovorite na vprašanja, ki so vam bila zastavljena. Hvala lepa. Številni uh, panelisti ste povedali, da je reševanje ljudi na morju mednarodna obveznost. Jaz osebno ne razumem, kako je lahko italijanska vlada sprejela nacionalni zakon, ki ni skladen za mednarodnim pomorskim pravom. Potem, ko so me aretirali, je eh, sodnik v Agrigentu odločil, da sem eh, izpolnila dolžnost reševanja in dejal je, da sem ukrepala v popolni skladnosti za pomorskim pravom. Zelo sem vesela, da uh, ste omenili tudi um, mučanje v Libiji in da vas to skrbi, kajti sama sem zelo zaskrbljena zaradi tega, kajti tam ljudi dnevno mučijo in sicer tudi na ladjah. Mi rešujemo In eh, ko rešujemo te ljudi, ne poznamo njihovo zgodovino, ampak če nas res skrbi mučenje v Libiji, potem mora Evropska unija ustaviti vse sodelovanje za libijsko obaljno stražo, kajti eh, ta vrača ljudi iz mednarodnih vod v te eh, centre za pridržanje, kjer pa prihaja do zlorab človekovih pravic. Kajti prav od tega ljudje bežijo in to je tudi del problema. Potem bi rada dodala še eno stvar. Dejstvo je, da eh, države članice Evropske unije podpirajo različne skupine v civilni vojni v Libiji. Na ta način podaljšujejo vojno in ustvarjajo položaj, eh, da potem lahko prihaja do zlorab človekovih pravic. Hvala lepa. Kapitano. Hvala. Zdaj pa kapitan Tasara, izvolite. Thank you, Mr. Chair. Bene, jo, uh... Eh, Hvala lepa. Rad bi odgovoril na vprašanje gospe Strik. Uh, italijanska obalna straža se že leta drži vseh mednarodnih predpisov. Uh, vse to je italijanska vlada ratificirala. In tekom let smo uh, pomagali tisočim in tisočim migrantom. Uh, Ne smemo pa pozabiti, da isti predpisi predvidevajo tudi, da eh, je eh, zadeva takale. Prvi centar za reševanje in iskanje, ki prejme signal, mora obvestiti, eh, torej mora prevzeti odgovornost in mora prevzeti koordinacijo, odgovornost za koordinacijo včasih nismo imeli sogovornikov. Toda, kar se nas tiče, imamo priznano vlado oziroma vlado, ki jo priznavajo eh, Združeni narodi, imamo eh, Libijsko eh, obalno stražo za okrepljeno zmogljivostjo. Mi smo vedno spoštovali zakone, mednarodne in eh, nacionalne zakone in mi moramo obvestiti center, ki je odgovoren za območje. Torej, mi uh, obveščamo uh, Libijski centar za reševanje in iskanje in potem ta centar postane odgovoren za reševanje in iskanje. Italija pa sicer nikoli ni opustila nobenega ukrepa reševanja in iskanja zunaj svojega območja odgovornosti na sredozemlju. Mi smo koordinirali ukrepe reševanja v Pacifiku, v Atlantiku kajti bili smo prvi centr za reševanje in iskanje, ki je prejelo eh, signal. Hamburška eh, konvencija eh, predvideva, da ima odgovornost prvi centr ki eh, prejme eh, signal. Torej, mi smo vedno spoštovali eh, predpise, tako mednarodne kot nacionalne. Hvala lepa, kapitan Tasara. Mm, hvala, ura je zdaj 10.45. Sestanek naj bi trajal do 11. Podaljšali ga bomo do 11.15 ampak od 11.15 naprej je lingua franca angliščina. To bo pravilo za vse nas, tudi za eh, člane eh, panela. Takrat bodo namreč tolmači odšli in potem boste vsi morali govoriti angliško. Zdaj pa gospa Stadler. Um Hvala. Gre za usode posameznikov, gre za človeška življenja in zato moramo spostaviti sistem, ki ne bo uh, ponujal lažnega upanja in ki ne bo omogočal slabih negativnih rešitev. Mislim, da se tu ne smemo dopustiti uh, razdeliti v skupine. Vsi smo si na jasnem, mednarodna obveza vseh je, da rešujemo življenja in da se borimo proti tihotapcem z ljudmi in da upam s tem zaključimo čim prej. To je zgodovinski trenutek. Predsednica komisije je jasno dejala, da moramo eh, stvari na področju migracijske politike zagnati iz začetka. Govorili smo o bolj okrepljenem nadzoru zunanje meje, bolj okrepljenem mandatu za eh, Frontex, boljše sodelovanje s tretjimi državami, pa tudi. Eh, z ukrepi za boljšo integracijo oseb, ki so prišli nam na podlagi ustreznega azilnega um, postopka. Sprašujem vas, kako naj bi to storili, če uh, so ti ukrepi bolj kot ne faktor pull. Gospod Morales. Hvala. Moje vprašanje pa je, kaj lahko naredimo mi kot poslanci, ki želimo ustaviti kriminalizacijo nevladnih organizacij. Uh, Ne zanima me tudi, kaj pričakujete od nove komisije, gospod Šoter. Slišali smo, da ne gre samo za humanitarno obveznost, ampak tudi za pravno obveznost. In veliko držav je tukaj upustilo solidarnost, ki so jih zavezane po pravu. Zato me zanima, kaj pričakujete od nove komisije, od novega komisarja, ki bo pristojen za to področje in kako Eh, zahtevati od držav, da bodo izvajale direktivo o posredovanju. Mislim, da bi to moralo postati bolj politično vprašanje. Sam sem bil lani v Libiji in eh, vem, da ni to varna država. Se pa pridružujem tudi nekaterim prejšnjim komentarjem. Gospa Keleh. Hvala, gospod predsednik. Sam bi, sama bi nadaljevala vprašanje gospoda Morajša ali bo komisija pripravljena pregledati revizijo oziroma pripraviti revizijo direktive o posredovanju, ali bo vzpostavila kakšne glavne smernice in cilje, tako da ne bomo več kriminalizirali oseb ali pa organizacij, ki zagotavljajo humanitarno pomoč. In uh, eh, dala bi tudi svoje občudovanje gospe Rakete. Uh, mevrouw Rakete, u drong uh, zonder toestemming en met. Naslednji govorec. Gospa Rakete, vi ste pripeljali uh, eh, v italijansko pristanišče ladjo polno nezakonitih uh, priseljencev. Um, tudi trije člani kriminalne združbe v Libiji so bili na ladji. Oni so uh, krivi posilstev, mučenja in drugih kaznjivih dejanj. Mogoče ste za priseljevanje, ampak priseljevanje bi moralo potekati v nekem legalnem okviru. Vi pa niste spoštovali eh, prava in ste zato del kriminalne združbe, ki sodeluje s tihotapci. Eh, zato tudi ne bi smeli biti tukaj, ampak v eh, zaporniški celici. Ali res mislite, da? da eh, če bomo meje zaprli, bodo ljudje še naprej prihajali? Rus. Gospod Rus. Hvala. Vprašanje imam za gospod Rakete. Gospa Rakete, vaše eh, dejavnosti na morju so spodbudile eh, še več ljudi, da prečkajo sredozemlje in pridejo na to obljubljeno celino torej veliko denarja zdaj zaslužijo tihotapci, ogromno ljudi pa pri tem izgubi življenje. In to bo vsekakor imelo posledice. Obstajajo ljudje, ki vse čas prihajajo, mi pa nimamo nobene strategije, eh, koristi od tega imajo samo tihotapci. In če želite izboljšati situacijo, potem mislim, da bi morali delati proti um, tihotapcem in pa tudi proti uh, pretirani rodnosti v Afriki. Gospa Bjork, no, moram reči, da sem šokirana nad vsem, kar sem danes slišala tukaj v dvorani. Mogoče bi morali tudi tukaj ukrepati proti takšnim govorcem. Mislim, da je gospara Kejte zelo jasno povedala stvari. Tisti, eh, ki rešujejo življenja, so zdaj kriminalizirani. Mislim pa, da bi eh, moralo biti kriminalno dejanje to, da preganjamo take ljudi. Eh, in zato komisijo sprašujem, kaj bo naredila za to, da bo kriminalno dejanje to, da se preganja tiste, ki ljudi rešujejo. Potem pa še eno vprašanje za Frontex, ampak tudi komisija lahko na to odgovori. E, Libija ni varna in zakaj je potem v redu, da Frontex pošilja informacije e, Centru za iskanje in reševanje v Libiji in to izhaja tudi iz nekega pisma, ki je bilo poslano marca. Ulrik. Gospod Ulrik. Mr. Ulrik, please, one minute. Eno minuto imate, izvolite gospa Rakete, poslušal sem vaš eh, govor o tem, kako eh, prihajajo nezakoniti imigranti v Evropo. Ampak zdi se, da sploh ni razlike med vami in tihotapci, kajti tudi vi nezakonito vodite ljudi v Evropo. To so lahko tudi morilci in uh, kriminalci. In edina razlika je uh, med vami in tihotapci, da vas plačuje nevladna organizacija, gospa Rakete ne učite nas vi o našem zgodovinskem dolgu do afriške celine. Moja država Slovaška nima nič s tem. In če želite iti v Afriko, če želite pomagati tem ljudem, pojedite tja, zapustite eh, Evropo in ne nadaljujte s svojimi kaznivimi dejanji. Mi tukaj imamo vladavino prava. Sam se identificiram s Salvinijem, ki vas je poslal v zapor. Eh, pravi, da bi morali tam ostati, ne pa da sedite tu v parlamentu. Now, Peters. Gospod Peters, izvolite. Uh, gospod predsednik, upam, da bom prispeval k višji ravni vprašanj. Malo sem zmeden, moram reči, glede izvajanja uh, eh, 98. člena. Gospod Molnar je rekel, da ta člen zavezuje Evropsko unijo in vse agencije, ampak praktično izvajanje tega člena pa meni ni povsem jasno. Ko Frontex ima informacije, da so nekateri ljudje v težavah na morju, potem mora obvestiti ladje, ki so v bližini teh oseb. Ali je to obveznost za Frontex ali ne? Ok, honorable Bartolo. Gospod Bartolo, za eno minuto. Vse vas lepo pozdravljam. Hvala lepa, eh, gospod eh, predsednik. Vem, da nimam na voljo veliko časa. Pripravil sem si govor, to, da rad bi se povsem distanciral od tega, kar so povedali moji italijanski kolege, ki so člani eh, lege. Eh, kajti oni so um, oblikovali zakone, v skladu s katerim je postalo kaznivo dajanje, če rešuje življenja. In poleg tega se zaradi tega prav sramujem. Zelo sem ponosen na italijansko obalno stražo. Eh, v 30 letih smo sodelovali in italijanska obalna straža je rešila tisoče življenj. To je Italija, ne pa Salvini. In potem 3. Eh, oktober Eh, eh, torej, eh, pred leti sem bil na Lampeduzi, bil sem zdravnik in sem pomagal tem ljudem. 367 ljudi je umrlo. In dobro se spominjam tega dne. Danes pa smo se zbrali tukaj na ta dan in razpravljamo o reševanju in iskanju. Ta tragedija je eden od razlogov, zakaj sem danes tukaj. Zapustil sem delo, ki ga ljubim. Moje vprašanje eh, eh, je pravzaprav postavil gospod Moraješ, ampak rad bi izrazil, da se povsem distanciram od tega, kar so italijani povedali gospe Rakete. Kajte, gospa Rakete je resnična kapitanka. Point, made, No, gospod Bartolo, eh, na tej točki sem prisiljen reči, da ste eh, na politični ravni izrazili svoje mnenje. To je postalo politično vprašanje, kar pa se tiče pravnega vidika, pa moram tudi dodati, da ni nobene pravice, nihče nima pravice, tudi pri političnih predstavnikih te hiše je tako, demokratično ste bili izvoljeni, to je res, ste poslanci in vsak vam lahko prisluhne, ampak nimate pa pravice do blatenja. Še posebej ne blatenja naših gostov. Nihče ne sme obtoževati in blatiti in žaliti naših gostov ki jih je odbor povabil na podlagi odločitve koordinatorjev k nam na naš sestanek. Hvala, da ste me spomnili na to, gospod Bartolo. Markand, gospod Markond za zelene. Hvala, bom govoril nemško. Ni več veliko časa za vprašanje odgovore, ampak na kratko sem se želel eh, obrniti na kolega, ki so podali te ogabne izjave. Upam, da se sami nikoli ne boste znašli v nevarnosti na morju. Ampak pripričan sem, da ko boste enkrat v nevarnosti na morju, če se to zgodi, da boste veseli, da obstajajo ljudje, kot so karole rakete. In če boste kdaj 17 dni na ladji, boste imeli takrat tudi čas prebirati zakonodajo in si ogledati, Eh, člene, ki govorijo o tem, da obstajajo pra, eh, pravi, eh, pravila, ki omogočajo um, izkrcanje ljudi v najbližje možnem pristanišču. In upam, da boste takrat spoznali, da ne boste ti, oziroma vi tisti, ki odločate o tem, kdo bo v zaporu in kdo ne, in, ampak da bodo to, da bodo to počela sodišča. In da ste vi v bistvu tisti, ki bi morali biti v zaporu. Hvala. Vielen Dank. Hvala. Gospod Fest. Äh, hvala lepa. No, gospod Markovart, ni v namena se odpeljati v Libijo v nekem gumenjaku, tako da hvala za skrb, ampak mislim, da se tam ne bom znašel, niti ne v nevarnosti na morju. Gospa Rakete, jo, ja, govorite o zelo težki situaciji ljudi v Libiji, da se tam dogaja e, mučenje, ampak v časopisu smo prebrali, da je zdaj tudi zaradi vas v Libiji manj um, mučiteljev, ki ste jih vi prepeljali v Evropo. Prosim, da se zdaj ne spet izgovarjate, da v vaših, eh, pri vaših dejavnostih ne prepoznate, koga rešujete, kajti znano je, da posiljevalci in teroristi že leta in leta iščejo pot čez sredozemlje v Evropo, zato da se izognejo roki pravice v svojih lastnih državah. Tako da prosim za odgovor, ali menite, da so naše pristanišče zavetje za posiljevalce in eh, uh, mučitelje? Hvala. No, vsi se strinjamo, da je reševanje življenj pomembno vprašanje. Ne želimo si, da bi kdorkoli izgubil življenje ali da bi kdorkoli se znašel v težavah na morju. Ampak pri tej razpravi gre za to, kako zagotoviti, da se to ne bo zgodilo. E, mislim, da se vse skupaj začne z zakonitostjo in varnostjo na mejah. E, predstavnik Frontexa je e, govoril o obvezujočih e, zakonskih pravilih in uh, nevladne organizacije in njihove ladje ne smejo delovati kot neka transportna služba. S tem se eh, krši zakon in to postavlja tudi um, slab eh, zgled oziroma precedens. Torej, nevladne organizacije ne smejo prevzeti dejavnosti državnih služb in pa obalne straže. No, to sem želel povedati. Gospod Kosta, izvolite. Yes, uh, all, want... Najlepša hvala. Najprej bi želel izraziti svojo uh, solidarnost z organizacijami, zasebnimi organizacijami iskanja in reševanja. Oni izvajo naloge, um, o katerih se svet, komisija in parlament ne morejo dogovoriti in uh, oni izvajo pravila, ki jih institucije kršijo. To so pravi evropejci. Tisti, ki kriminalizirajo uh, uh, iskanje in reševanje, pa so sovražniki Evrope. Zdaj pa vprašanje za gospoda Šotarja, kar se tiče tega začasnega dogovora. Eh, omenja se registracija ladi za civilno reševanje. Kaj to pomeni in kako se boste izognili politični instrumentalizaciji registriranja ladi? Ta predlog omenja tudi to, da ladje, ki so uh, vključene v reševanje in reševalne operacije, uh, bi morale sodelovati z organi za koordinacijo. Ali to vključuje tudi navodila, da se eh, izkrcava ljudi v kraje, kjer eh, niso izpolnjeni pogoji v skladu z mednarodnimi konvencijami? Naslednji, izvolite. Oziroma, gospa Riva. Eh, no, v Kataloniji smo imeli zelo velik protest v korist migrantom, želimo jih sprejeti in španska vlada je nadaljevala eh, s politikami eh, prejšnjih vlad, eh, z eksternalizacijo in pa z militarizacijo operacij reševanja. Po leti je španska vlada celo zagrozila z kaznimi do 8000 evrov, če bodo ljudje reševali življenja na morju. In Nikoli ne smemo pozabiti, da je reševanje na morju stvar mednarodnega prava. Kaj bo komisija naredila za to, da eh, bo končala model eh, trnjave Evrope, torej eh, model, kjer se ne spoštuje človekove pravice in kjer se kaznuje tiste, ki rešujejo življenja? Ali bo narejen kakšen napredek na področju azila in pa zagotavljanja zakonitih in varnih poti v države članice Evropske unije? Hvala. Gospa Daly. Hvala, gospod predsednik. Nihče tukaj ni rekel, da je Libija varna država. Tako da po defaultu reševanje in pa vračanje ljudi nazaj v Libijo, eh, torej če jih vrnemo v Libijo, to predstavlja kršitev mednarodnega prava. Nekateri tukaj govorijo o vladavini eh, prava in kršenju evropske vladavine prava, ampak pravzaprav se kršijo te obveznosti. Eh, zanima me tudi, eh, koliko eh, ljudi je našla libijska obaljna straža in zanima me, ali je Frontex bil vključen. Zanima me, kaj komisija dela na tem področju in kaj bo naredila za to, da se reformira Dublinska uredba. Če želimo ustaviti tihotapce, moramo Eh, gotovo vzpostaviti zakonite poti, ne pa da kriminaliziramo reševalce. Hvala, gospod Lenars. Hvala. No, zelo zanimiva razprava je to. Eh, no, veliko ljudi pride v Evropsko unijo, eh, niso vsi enaki. Leta 2019 jih je največ prišlo iz Tunizije, več kot 5000 eh, jih je prišlo iz Maroka. Ampak eh, stopna priznavanja mednarodne zaščite za prebivalce teh dveh držav je samo 5 do 7 odstotna. Eh, potem, ko gre za opredelitev varnih pristanišč, ali to vključuje tudi Maroko in Tunizijo, kako bi ocenili kapacitete neke um, trgovske ladje ali pa neke zasebne ladje, da ocenijo to, um, katera država in katero pristanišče je varno. Gospa Rakete, vi ste omenili tudi zakonite poti, ali to po vašem mnenju pomeni, da vsakdo, ki želi priti v Evropo iz Maroka ali Bangladeša, uh, lahko dobi to pravico, ali bi tukaj omejili kakšne, torej vzpostavili kakšne omejitve. Hvala. Hvala, predsednik, in hvala tudi za organizacijo tega hearinga, kajti tisti, ki ste si do zdaj zatiskali oči, vam uh, jih bo ta hearing morda odprl. Mladi so tu počeli nekaj, kar jim ni bi bilo treba početi. In zato želim vse kolegice in kolege v tem parlamentu tudi pozvati, da v svojih lastnih političnih vrstah končno poskrbijo za to, da bodo eh, vse politične stranke podprle eh, tako operacije iskanja in reševanja, da bo tudi direktiva o eh, pomoči pri teh operacijah končno zaživela, da bodo ljudje lahko končno prišli na varen način v Evropo. In ne, Libija ni varna država. Upam, da bomo lahko končno vzpostavili skupen enoten evropski azilni sistem z legalnimi možnostmi eh, za te ljudi. Zato, da bomo končno začeli izvajati resne ukrepe. Ne. Seveda, vsi, ki jih bomo rešili, ne bodo mogli ostati v Evropi, ampak ti ljudje si zaslužijo uh, ustrezno obravnavo. Moramo jim pomagati in to ločiti od političnih igric. Hvala. No, čez nekaj minut bo vse potekalo v angliščini. Uh, eh, gospod Urban je naslednji. Eno minuto dobite. Hvala, gospod predsednik. Rad bi eh, vas spomnil po teh eh, prispevkih, eh, ki smo jih slišali in zaradi katerih mi je zelo nerodno. Torej, spomnil bi vas, da smo se za demokracijo zauzemali od boja proti antifašizmu naprej, oziroma od boja proti fašizmu naprej. Tukaj pa je fašistov vedno več in ksenofobov je veliko. To je sramota za Evropo. Zdaj pa še vprašanje za komisijo. Če Libija ni varna država, zakaj eh, financiramo njihovo obalno stražo? Kdo je sploh libijska država? Koga financiramo? Komu eh, pomagamo pri eh, popolnjevanju in izobraževanju libijske obalne straže? Potem pa še vprašanje za Frontex, čeprav ga ni več, bom prosil za pisni odgovor ali eh, so dejavni tudi v morju pri Alboranu? Gospa Spurek. Thank you, Mr. Chair. Uh, Ms. Rocket, uh, I come from Poland, so the country where Lek Wałęsa... Hvala, Lech Valensa in številni moji rojaki so eh, solidarnosti v 80-ih letih dali nov pomen. Eh, prihajam iz te države, ampak trenutna vlada pa Ehm, pravi, da je dovolj, če beguncem pomagamo v njihovih eh, državah. Sama temu oporekam in kot novo izvoljena poslanka vas eh, želim vprašati, kaj lahko jaz naredim, kaj lahko Evropski parlament naredi, da podpre vaše prizadevanja pri reševanju življenj. Vi ste že navedli eh, določene zakonodajne in politične ukrepe, ki jih moramo sprejeti oziroma spremembe, ki jih moramo zagotoviti. Če pa bi lahko opredelili, eno stvar, eh, kateri bi lahko mi prispevali vsi skupaj, eh, kaj bi to bilo? Gospa Santos, izvolite. Hvala. Želim čestitati gospe rakete. In rada bi spomnila tudi na eh, številne druge mlade, ki pomagajo. Eh, prosim, če govorite v angleščini, ker tolmači odhajajo.